samo dva, eh, ki lahko skupaj plečeva tango v zvezi s tem, ampak eh, eh, kakorkoli mislim, da se bomo lahko prilagodili in naredili korak naprej na tem področju. Hvala lepa, gospa Gular, razprave zaključena, glasovanje bo jutri o povdne. Hvala. Tako, nadaljujemo z naslednjo točko in sicer poročilo Palone. Javne finance v Evropski gospodarski in denarni uniji, volitev 2014 in 2012. Gospod Palone, 4 minute. Grazie, presidente. Eh. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dovolite mi, da se najprej zahvalim sekretarjatu in vsem kolegom in kolegicam, poročevalcem in poročevalkam v Senci. Opravka imamo namreč situacijo z razmerami, ko ljudje z najboljšimi zamislimi, z najboljšimi nameni, morajo nasprotovati določenim ukrepom, zato ker so razmere v Evropi zelo zaskrbljujoče. Iz krize v Evropi še nismo izšli. Kriza je še vedno tu in ima uničujoč gospodarski vpliv. Veliko je neravnovesij v nacionalnih proračunih veliko razlik med državami članicami. Kljub rasti BDP letos so razmere še vedno negotove in finančna kriza postaja socialna kriza. 11 odstotna povprečna brezposlenost vlada v Evropi. To zahteva nujne takojšnje ukrepe, kajti Evropa se mora vrniti v tirnice rasti. To, kar nam je uspelo zagotoviti v okviru novega evropskega sistema, vodenja in upravljanja, eh, šestorček naprimer, pomeni, da smo uspeli bolje uskladiti javno finančno stanje v Evropi. Stvari so bolj stabilne, vendar še ne dovolj. Okrepiti in pospešiti moramo reformni proces tudi pri dvojčku, ki ga je omenjal gospod Ren in tudi v okviru drugih postopkov, zato da bomo lahko imeli bančno unijo, ki bo izkazovala večjo stabilnost. Evropske unije. Prav tako moramo preučiti druge možne oblike obvladovanja finančne krize, da bomo lahko omejili vpliv, ki ga je imala ta na evropsko gospodarstvo. Višja stopnja vzdržnosti javnih financ pa je prvi korak v smeri obojene rasti. Javne finance je potrebno izboljšati, da bomo na ta način izboljšali gospodarske razmere v Evropi in to na način, da bodo ti ukrepi imeli čim manj negativnih učinkov na naša podjetja, na državljane in na gospodarstvo kot celoto. To torej pomeni, da potrebujemo večji podarek na potrošnji, ne pa zgolj na obdavčitvi. Javne uprave morajo v točkah, kjer so neučinkovite, svoje učinkovitosti izboljšati, da bodo lahko pomagale svojim vladam. Prav tako moramo preučiti produktivne investicije v raziskave, razvoj, izobraževanje. Prav tako je potrebno zagotoviti uspešnejši boj proti utajam in zagibanju davkov. To pomeni, da moramo odpraviti neproduktivne elemente javne porabe in preučiti, kje vrčevalni ukrepi niso bili zadostni. Vedno se je ubirala zgolj pot novih obdavčitev, kar je najlažji način za čim prejšnje zmanjšanje zadolženosti, ampak obenem to tudi pospešuje gospodarsko recesijo. Od zdaj naprej moramo bdeti nad tem, da sprejeti ukrepi ne bodo imeli negativnega učinka. Samo javnofinančna konsolidacija ni dovolj. Poleg konsolidacije javnih financ namreč potrebujemo tudi ustrezne strukturne reforme, ki bodo spodbujale gospodarsko rast, kot smo bili temu priča v okviru programa EU 2020. Zmanjšati moramo stopnje obdavčitev, podjetjem je potrebno eh, pomagati pri iskanju ustreznih rešitev, da bomo na ta način lahko spodbujali proizvodnjo. preveč varčevalnih ukrepov je imelo negativen vpliv na družine eh, in pa tudi na celoten notranji trg. Hvala lepa, gospod komisar, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Dovolite mi, da se najprej zahvalim gospodu Paloneju na odboru za to zelo pomembno poročilo v zelo kritičnih trenutkih za Evropsko gospodarsko in denarno unijo. Vem, da je bila razprava kar napeta okrog tega poročila. To odraža tudi razmere v Evropi. To se izkazuje tudi v poročilih o javnih financah za leti 2014 in 2012. Na znanje jemljem, da v osnutku resolucije govorite o tem, da je zagotavljanje stabilnosti javnih financ pomemben predpogoj. Prav tako izpostavlja prizadevanja Unije v, na področju izboljšanja gospodarskega in javnofinančnega upravljanja. Javnofinančna konsolidacija je nekaj, kar je potrebno izvajati upoštevajoč specifiko posameznih držav, članic, da se na ta način ohranijo ustrezne postavke potrošnje in da se tudi zagotavlja pravičnost med državljani v duhu socialne pravičnosti. To je tudi v skladu z razmišljanjem komisije, ki smo ga zapisali v letni pregled rasti novembra lani. Ob pozitivni oceni tega poročila, pa vas moram obvestiti tudi, da so nekateri sicer eh, upravičeni zahtevki, ki jih navajate, v praksi že uresničeni. Komisija naprimer tako že pripravlja priporočila za posamezne države, priporočila, ki so dokaj podrobna. Komisija opravlja analizo evroobmočja kot celote, prav tako komisija svojo metodologijo, na podlagi katere Eh, ocenjuje strukturna neravnovesja v državah eh, članicah, eh, to metodologijo torej objavljamo. V prihodnih mesecih nas čaka še kar nekaj težkih trenutkov, kajti gospodarstvo je še vedno šipko in naši državljani še vedno čutijo učinek krize. Ampak nedavni kazalniki gospodarskega razpoloženja kažejo na stabilizacijo in vračanje zaupanja na finančnih trgih. To se odraža tudi v bistvenem upadu stroška za najemanje posojil Italije, Irske, Španije. Boljše je tudi zaupanje zaradi odločnega ukrepanja na evropski ravni in tudi na ravni držav članic. To pa seveda podpirajo tudi ukrepi Evropske centralne banke glede finančnih transakcij. Kar zadeva javnofinančne primankljaje, ti so se zmanjšali za več kot 6 odstotkov v obdobju od 2009-2010, torej z 6 odstotnih točk na približno 3 odstotne točke, kamor bomo verjetno prišli letos. To je do neke mere tudi rezultat dela, ki smo ga že opravili za krepitev gospodarskega upravljanja v okviru ukrepov iz šestorčka skupaj, torej gre za ukrepe parlamenta in sveta. Če tudi je manj razlogov za pesimizem ob začetku letošnjega leta, kot jih je bilo pred letom dni, pa ne moremo zdaj opustiti svojih eh, dejanj. Treba je storiti več za to, da se izboljša ustrezno ravnovesje v naših gospodarstvih in eh, tu moramo ukrepati še naprej zelo odločeno. Ravno iz teh razlogov smo predlagali globjo in eh, bolj resnično gospodarsko in denarno unijo, da bomo lahko našim državljanom zagotovili prednosti, stabilnosti in eh, rasti, ki naj bi jo zagotovili v okviru gospodarske in denarne unije. No in zato in s tem tudi zaključujem, če želimo narediti korak naprej na tej poti, je treba povedati to, kar sem eh, povedal že prej. Strinjam se z vami da je potrebno čim prej potrditi še odprte predloge, kot naprimer tako imenovani dvojček. Seveda pa je sprejetje teh ukrepov odvisno od odločitev vseh akterjev, ki so vključeni v ta proces odločanja. Evropski parlament, politične skupine v Evropskem parlamentu in seveda vsak posamezen poslanec oziroma poslanka. Hvala lepa, gospod komisar, besedo v imenu skupin. Najprej dobi gospod Karas v imenu Evropske ljudske stranke. Dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar, dame in gospodje. Najprej bi rad povedal nekaj k dnevnemu redu. Če bomo vse te ukrepe imali resno, gospod eh, komisar za evropsko valuto, potem ste pravi kandidat za predsednika evroobmočja in ste tudi pravi kandidat za prvega finančnega ministra Evropske unije. In potem moramo komisiji in komisarju pristojnemu za denarne zadeve zagotoviti več podpore, ko gre za zagotavljanje zdravih javnih financ širom Evropske unije. Tu ne gre le za to, da bi razmerje med proračunskimi politikami držav eh, članic do Evropske unije na novo opredelili in razvijali nove mehanizme. Ne, nujno je, da se zagotovi tudi ustrezno razmerje med proračunskimi politikami držav članic do svojih lokalnih in regionalnih oblasti. Tudi to je treba upoštevati. Ja, dosegli smo veliko, ampak še ne dovolj. Najprej moramo ugotoviti, kaj vse smo storili. Evropski semester, izvedba letega, šestorček, dvojček, fiskalni pakt. Vse to so ukrepi, ki so bili nujni, ampak potrebujejo tudi višjo stopnjo usklejevanja na ravni javnih financ. Ta zanos, s katerim smo začeli, moramo zdaj izkoristiti za to, da izvedemo vse potrebne reforme in da opravimo tudi vse potrebne izboljšave javnih financ. Kot sem že dejal, ni pomembno, da zgolj nadziramo finance na celostni ravni, če nimamo nikakršnega pregleda nad eh, špekulativnimi investicijami na regionalni ravni. Potrebujemo celovit evropski pregled nad eh, potrošnjo in prav tako je potrebno potegniti ustrezne posteljice iz negativnih eh, učinkov preteklih let. To poročilo je dobro, ampak pomembno je, da gledamo tudi naprej. Hvala lepa, besedo ima gospa Podimata, ena minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoče, gospod komisar. Mislim, da je srečno na ključje, da govorimo o poročilu gospoda Palone o stanju javnih financ. Ravno danes, na isti dan, ko je potekala zelo pomembna razprava z avstrijskim kancarjem Feynmanom o prihodnosti Evrope. Kajti to, kar se je izkazalo v razpravi, ki sem jo omenila, je, da če želimo, da bo imela Evropska unija neko prihodnost, potem eh, moramo dati glavno vlogo našim državljanom z boljšo stopnjo demokracije, z boljšo kakovostjo te demokracije, z manj neenakosti, z višjo stopnjo zaščite socialne kohezivnosti in ob ohranjanju socialnih eh, pravic na vseh ravneh, brez izjem, torej na socialnem področju, na okoljskem področju ne pa samo na finančnem področju. Vse to v praksi in tudi sicer v našem eh, diskurzu zahteva, da finančni programi spoštujejo okolje, strukturne reforme, spoštovati je potrebno socialne pravice in vse to mora prispevati k promociji komparativnih eh, prednosti evropskega gospodarskega okolja. Gospod eh, komisar, vem, da ste omenili, da nekatere države še niso uspele najti tega ravnovesja, ki ga tu omenjam. Zato bi vas prosila, da storite več za to, da bo to ravnovesje doseženo. Kajti to je edini možen način, da bo Evropa imela prihodnost in da ne bomo vedno znova pri isti točki, torej postavljanje pod vprašaj vzdržnosti in perspektive. Evrope in da ne bo več čas prihajalo do zmanjšanja zaupanja državljanov. Hvala lepa, gospod Tremoza i Balcels, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi, gospod komisar, kako se lahko osredotočamo na javne finance, če želimo, da bodo vzdržne. To je izziv tega desetletja. Dejstvo je, da so znižanja davkov bolj učinkovite kot zviševanja davkov, če so seveda usmerjene v rast. To poročilo izpostavlja tudi uh, vse večji pomen boja proti utaji davkov, uh, predvsem v nekaterih državah članicah. Prav tako bi rad izpostavil dve pomembni zamisli. Kot prvo, naš parlament trdi, da regije nimajo nikakršne odgovornosti, kar zadeva prihodke, da se financirajo zgolj iz centralne vlade in da so te regije bolj uh, odprte oziroma bolj izpostavljene neuspehu na področju primanklaja. To je slabo za vse in na koncu koncev pomeni, da regije preveč trošijo in da še krepijo oziroma povečujejo primankljaje. Temu je tako danes v Španiji. Druga zadeva. Ministrstva in vladni organi brez konkretnih pooblastil nimajo mesta v času vrčevanja. Nima smisla, da vrčujemo pri socialnih storitvah, ob tem, da ohranjamo nekoristno birokracijo. Naprimer, zakaj v Španiji potrebujemo Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za šolstvo, Ministrstvo za kulturo, če so vse pristojnosti na tem področju v rokah posameznih narostnosti in pa regij? No, prav tako bi se rad eh, ob koncu zahvalil gospodu poročevalcu Paloneju za odlično opravljeno delo. Hvala lepa, gospod Tremoza. Besedo dobi gospod eh, Eichhout. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala tudi poročevalcu, gospodu Paloneju, za odlično sodelovanje na tem področju javnih financ. Hvala tudi poročevalcem v senci za pripravo resnično uravnotežene slike. Strinjam se, da moramo bolj natančno pogledati javne finance, reforme na dolgi rok, prav tako moramo natančneje preučiti to, kako se izogibamo investicijam v neproduktivne sektorje. No, ampak v tem poročilu piše tudi, da imamo težave v evroobmočju, da bo namreč prišlo do krčitve gospodarstva in sicer zaradi ukrepov, ki se izvajajo, se pravi predvsem vrčevalnih ukrepov. Dejstvo je, da ne moramo gledati samo na stran vrčevanja, treba je gledati tudi na investicije, da bomo lahko spodbudili rast v evropskem gospodarstvu. No in to lahko e, storimo predvsem v tistih najbolj vzdržnih sektorjih. Imamo vprašanje za vas, komisar Ren. Pravite, da ste vse te vidike na nek način že upoštevali in da gre zgolj za nadaljevanje tega, kar komisija počne v vsakem polletju. Ampak, ko jaz prebiram to poročilo, se mi zdi, da to poročilo odgovornost jemlje področju okolja in eh, bolj obremenjuje področje dela. Prav tako se mi zdi, da to poročilo spodbuja k sprejemanju novih davkov na različnih področjih. Ves čas govorimo o tem, da je zdaj pravi trenutek za naložbe, da je zdaj pravi trenutek za to, da se odpravijo nepotrebni stroški, naprimer na področju obrambe. Seveda, ja, potrebujemo dolgoročne investicije, ampak komisija mora resnično rešiti tudi vprašanje utaje davkov, to je zelo resno vprašanje, prav tako je potrebno odpraviti nepotrebno potrošnjo, predvsem na področju obrambe. Zanima me stališče komisije s tem v zvezi. Hvala lepa, gospod Strejček. Hvala lepa in dober večer že drugič nocoj. Zelo me veseli, da lahko povem, da je poročilo gospoda Palone. Ja, poročilo, ki vsebuje številne zelo dobre kakovostne elemente. Tu je veliko trditev, ki jih lahko podpremo. Celo takšne, za katere vas lahko pohvalim. No, v prvi vrsti pa zelo cenim dejstvo, da je gospod Palone izrezno izpostavil nujno reformo javne uprave, da zatorej zniža upravno breme. Odprava birokracije je zelo pomemben cilj in tudi tu v Evropskem parlamentu mislim, da je to treba izreči, kajti tudi Evropski parlament proizvaja in povzroča veliko birokratskih ovir. Moram vam čestitati, gospod eh, Palone, saj predlagate, da se odpravijo nepotrebne umestne ravni državne eh, uprave. To bi pomenilo, da ne bi več tratili sredstev v to smer. To je dobro. Prav tako predlagate, da naj bi zahteve po kvalifikacijah delavcev eh, zastavili na način, da bodo odražale tudi razmere na trgu dela. Prav tako lahko pozdravim vašo izjavo, da je potrebno delo obdavčiti manj in da je potrebno ta prihranek poiskati tudi v neproduktivnih investicijah. Prav tako si želimo rešiti vprašanje konkurence med državami na področju eh, davkov. Pozdravljamo sicer manj predpisov, manj regulacije, ampak to so stvari, ki jih mislim, da lahko rešimo skupaj. Poročilo samo kot tako je zelo dobro in zelo me veseli, da sem lahko povedal toliko pozitivnega o tem poročilju. Oprostite. Hvala lepa. Besedo ima gospod Hendel. Gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi, v nasprotju s številnimi drugimi kolegi sem sam to poročilo prebral in ugotavljam, da negira eh, ogromno resničnosti in eh, realnosti. Kot prvo izpostavlja, da se je treba boriti proti izogibanju davkom in eh, utaji davkov. Prav tako je prav, da v tem poročilu piše, da je potrebno odpraviti neravnovesja. Ampak eh, piše tudi, da je nesorazmerno velik podarek na zmanjšanju plač in varnosti pokojninskih sistemov. Popolnoma pa ignorira eh, kritiko eh, namreč glede prognoz o brezposelnosti, čež da so to zelo podcenjevali. Prav tako negira dejstvo, da imamo v Evropski uniji predvsem problem z zmanjševanjem davčnih prihodkov, ne pa izdatkov. Prav tako negira dejstvo, da so se dolžniške razmere v državah članicah bistveno poslabšale. Z še dodatnimi vrčevalnimi ukrepi ne bomo išli iz te krize. Pomembno je, da najprej izboljšamo osnovo za odmero davkov in da tudi povišamo davke za tiste najbolj bogate. Prav tako je potrebno izkazati solidarnost državami v, držav, v težavah. Prav tako je potrebno zaščititi države pred eh, nasiljem finančnih trgov. Prav tako je potrebno investirati v nova, dobra delovna mesta. S tem bomo zagotovili rast. Kot peto, treba je preprečiti revščino med starimi. In kot šesto, končno si moramo priznati, da so izdatki države tudi odraz skupnih nalog, ki jih je pač potrebno opraviti. To to poročilo ne pravi in zato ga je potrebno zavrniti. Pri takšnih poročilih mislim, da je nevarnost ta, da spravljamo v nevarnost pomembne cilje Evropske unije, socialna eh, pravičnost in enakopravnost. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji ima besedo gospod Stolen za dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsednica predlogi iz poročila, ki jih je predložil gospod Palone in dejansko stanje v državah članica, krepijo naše prepričanje, da smo na pravi poti. Veliko hudih ukrepov je bilo spretih v državah članicah, zato da bi odpravili čezmerni primankljaj. Danes je Evropska unija bolje vsega, opremljena s potrebnimi orodji, da bi države članice lahko bolje upravljale svojimi javnimi financami na vzdržen način. Povdaril bi še zlasti pomen evropskega semestra, ki je zelo pomembno orodje, ki dokazuje svojo uporabnost in učinkovitost. Solidarnost v Evropski uniji je bila izjemnega pomena v procesu finančnega in proračunskega okrevanja nekaterih držav članic. Ampak to, kar je se v realnosti pokazalo, je, da je vsaka država članica sama odvisna za, ja, za svoje javne finance in te odgovornosti se ni moč ogniti. V sklepu bi izrazil svojo zaskrbljenost zaradi dejstva, da medtem ko desetine milijonov državljanov držav članic trpi posledice hudih varčevalnih ukrepov, podjetja, mednarodna podjetja in tudi državljani se ogibajo plačevanju davka v državah članicah z uporabo davčnih oaz še vedno čakamo pobude komisije v tem smislu. Hvala. Hvala lepa. Naslednji gospod Honknok za dve minuti. Merci, madame la président. Hvala, gospa predsedujoča. Pozdravljam delo, ki ga je opravil poročevalec skupaj s poročevalci v senci. Mislim, da to vse kaže na zelo konstruktivno ozračje, tako da stvari niso bile tako zelo napete, gospod komisar. Njihova posvetovanja so obrodila sadove in parlament lahko zdaj sprejme to poročilo z veliko večino. To poročilo predstavlja pomemben napredek v razpravi o proračunski politiki. V poročilu predlagamo uravnotežene predloge, ki se oddaljujejo od zgolj vrčevanja, ki je povzročilo toliko škode v Evropi od začetka krize. Prav tako predlaga ukrepe, ki bodo zagotovili ustrezno ravnovesje med rastjo in zadolževanjem, in to je nekaj, čemu nismo bili priča v Evropi od leta 2009. Tri pomembne zamisli so zajete v tem poročilu. Najprej, oživitev gospodarstva izhaja tudi iz produktivnih javnih investicij. Pomembno je, da se uporabljajo tako imenovani samodejni stabilizatorji, naprimer nacionalni pokojninski sistemi. To je ključnega pomena, kajti brez rasti ne moremo eh, sploh imeti javnofinančne konsolidacije. Prav tako to poročilo zahteva od eh, komisije, da objavi predpostavke pri metodologiji izračuna primankljajev in multiplikatorjev v državah članicah. Če bi bili multiplikatori eh, mednarodnega denarnega sklada točni, ne bi prihajalo do takšnih varčevalnih ukrepih in eh, lahko bi se izognili recesiji v Evropi. Kot tretje, v tem poročilu je zapisano, da naj bi z javnofinančnimi prihodki izboljšali proračunsko stanje in tudi to je pomemben element politike javno-finančne konsolidacije. Spoštovane kolegice in kolegi, Mednarodni denarni sklad je nedavno priznal svoje napake pri izračunih o učinku vrčevalnih ukrepov, pa mislim, da bi bilo zelo škoda, če bi komisija ostala edini organ na eh, tem dogmatskem stališču, ki se vsak dan izkazuje za ne eh, pravilno. Tako da je pomembno, da čim prej naredimo napredek, tako tu v parlamentu kot v svetu. Eh, ja, hvala lepa sedaj, gospod Torvald, za minuto. Najlepša hvala, gospod predsednica. Najprej bi se zahvalil poročevalcu čestitam mu za njegovo dosledno stališče. Včasih je dobro se ozreti nekoliko nazaj, da bi razumeli, kako se je problem sploh razvijal in nastal. Dobre časi v Evropi so se končali z letom 1973 in takrat so pravzaprav vsi iskali krivca, vsi so upali, da bi se stari dobri časi znova vrnili. Potem je prišlo do omejene trgovinske vojne in to so ljudje poskušali imeti pod nadzorom in sedaj imamo sedaj davčno-politične ukrepe, ta konkurenca škodi nam vsem in tako evropskim državljanom. Eh, zaradi tega je prišlo do določenih potreb, brezposobnost eh, v Grčiji je visoki, gospodarstvo še upada in težko je to meriti, kljub temu pa je brezposobnost mladih okoli 56 odstotna. Našim evropskim eh, bratom in sestram smo dolžni več, kot jim dajemo zdaj. Hvala lepa, gospa Swinburne, za minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Strinjam se z domnevo in premiso poročila gospoda Palone in se mu zahvaljujem za njegovo trdo delo. Mislim, da obstaja tukaj dobra analiza, kako bi bilo treba upravljati javne finance in zato upam, da bo valižanska vlada se temu poročilo tudi posvetila. Povečana preglednost in nadzor nad eh, javnimi porabami je nekaj. Uh, vlade bi morale zelo pogledati, kako rabijo denar. Tukaj sicer poročilo govori o dragi orožarski opremi in um, naša valižanska vlada morala resnično razmisliti o tem, kako kupuje kardivsko letališče, letališča v Štokholmu in eh, drugod ne morejo delovati vzdržno, kako bi potem uh, valižanska vlada lahko mislila, da bi z davkoplačevalskim um, denarjem lahko požela večji uspeh. Mislim, da se to vrstna investicija v letališče ne bo izkazala za modro investicijo javnih sredstev. Uh, namesto da se na ta način tratijo redka javna sredstva, bi ta denar morali modro uporabiti in investirati v delovna mesta in razen naša prihodnost. Hvala lepa, gospa Kleva Kekuš, za minuto in pol. Gospodarska, finančna in bančna kriza, s katero se Evropa spopada zadnja leta, ima brez dvoma močan negativen vpliv na javne finance v vseh državah članicah posledično se danes v evropi soočamo z ohromljenim družbeno gospodarskim razvojem maje se celo politična stabilnost v nekaterih državah članicah. ob negativnih obetih glede hitrega izboljšanja gospodarskih razmer ter alarmantnih ravni brezposelnosti naraščajočih nivojev revščine je nujno potrebno da se politike fiskalne konsolidacije prilagodi realnosti v različnih državah članicah vpliv varčevalnih ukrepov je potrebno uravnotežiti z ukrepi za krepitev rasti ekonomskega razvoja in zaščite socialnega varstva. fiskalno disciplino in varčevalne ukrepe mora spremljati solidarnost na evropskem nivoju izdaja skupnih dolžniških instrumentov pa mora postati evropska realnost. prav tako je pomembno da mlade postavimo v ospredje evropskih rešitev in jim zagotovimo možnost aktivnega sodelovanja na trgu dela kreiranje rešitev in sooblikovanje politik prihodnosti o čemer piše tudi današnje poročilo. in nenazadnje ob dejstvu da se vsako leto v evropi zaradi utaj davkov in eh, davčnih goljufij izgubimo približno milijardo evrov je nujno da se države članice čim prej glasno odzovejo

Eh, hvala lepa. Naj podarim, da podpiram ton eh, poročila Paloneja. Naše države potrebujejo strategije za proračunsko konsolidacijo. Višji davki ne zagotavljajo več eh, spodbude. Treba je zmanjšati pretirano porabo vlade, ne pa toliko povečevati davke. Konsolidacija bi morala iti tudi z roko v roko s strukturnimi reformami, z bolj prožnimi trgi dela. Tudi Francija postavlja prve korake pri, k reformam eh, trga, trga dela, vendar je treba storiti več. Ehm, čestitam tistim, ki tukaj igrajo vodilno vlogo. Žal pa so poročili tudi nekatera šipkejša mesta, verjetno zaradi preveč sklepanja kompromisov v smeri levice. To vključuje tudi vlogo proračuna za zmanjševanje makroekonomskih in socialnih neravnovesij in, kar je bolj pomembno, jamstvo za zaposlovanje mladih, kar bo na de trg dela le vneslo še več rigidnosti in več pragov. Težko je obljubljati delovna mesta, ki ne obstajajo. To bo imelo protiproduktiven. Um, učinek, zato se bo tukaj moja politična skupina vzdržala. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa bomo prišli na postopek Catch the Eye in najprej dajem besedo. Tu gospe Golpelč. Hvala lepa. Rad, rada bi čestitala gospodu Paloneju. To poročilo ponuja več odgovorov na krizo. Strinjam se z njegovo obeseditvijo, da je položaj v državah članicah raznolik, zato je treba razviti strategije, ki so prijazne do rasti in se ozirati na priporočila, ki so okrajena po potrebah posameznih držav članic in da se treba ozirati tudi interese podjetij. Konsolidacija je bistven odgovor, vendar pa ni zadosten za to, da bi se ponovno zagnalo gospodarstvo zmanjševanje davkov se tukaj sicer uh, omenja, zlasti zmanjšanje uh, davčne obremenitve uh, dela. Tukaj imamo več dobrih primerov tudi na mačarskem. S tem smo dosegli širšo solidarnost, in, eh, vendar pa je zato potrebno sodelovanje vseh deležnikov, ne le s tem, da se uvajajo restrikcije napram eh, državljanov, temveč morajo pri tem sodelovati tudi podjetja in banke. Še enkrat vam čestitam in to poržilo bom podprl. Hvala lepa. Gospod Banki. <clears throat> Najlepša hvala, gospa predsednica, gospod komisar. Rad bi tudi sam se pridružim kolegom in kolegicam in se iskreno zahvalil poročevalcu za to poročilo. Stabilizacija proračunov je temeljni predpogoj za upravljanje krize. Kljub temu pa moramo upoštevati tudi, da ni nekega enotnega recepta za vse evropske države če naprimer eh, tež, eh, trpi zaradi določenih eh, bolezni srca, bo dobil raznolika zdravila glede na to, katerem starostnem obdobju je. Danes je postalo jasno, da strogi ukrepi mednarodnega denarnega sklada niso izpolnili pričakovanj, ki smo jih povezali s tem receptom. Več pozornosti moramo posvetiti tistim državam članicam, ki niso nujno zasledovale recepta mednarodnega denarnega sklada, kakršna je Mačarska. Namreč eh, tudi njej se priznava dobro reševanje. Hvala lepa, gospa Supa. Hvala, gospa predsednica. Rad uh, bi se tudi sama zahvalila poročevalcu dejstvo je, da moramo nekaj storiti glede nekaj varčevalnih ukrepov. Pravimo, da bi to lahko bila politika za spodbujanje rasti in to se izvaja v smislu prekrivanja nekaterih finančnih katastrof, ki so se dogodile v nekaterih državah članicah, kakršna je tudi moja. Vendar pa si nekateri želijo iti celo dlje. In to je nekaj, kar ogroža sisteme socialne varnosti. Prav tako vidimo višanje upokojitvene starosti in vse to vodi do še globlje revščine. Liberalizacija zasebnega sektorja pomeni, da je javnih storitev če dalje manj, osnovnih eh, storitev ni več in to je tisto, o čemer govorimo. Ampak rešitve, ki so bile predlagane, so pravzaprav nekaj, kar le še otežuje celotno situacijo in uh, polni žepe kapitalistov. Hvala, gospod Pasko. Hvala lepa, gospa predsednica. Predlog eh, resolucije Evropskega parlamenta glede javnih financ v EMU za obdobje 2011 in 2012 nagovarja oziroma obravnava eh, sedaj večjo zadolženost v evropskem območju. Treba je izpeljati raznovrstne ukrepe, Treba je izpeljati še zlasti varčevalne ukrepe na področju izdatkov. S tem bi se zmanjšale investicije z nizkim ali vprašljivim donosom, treba je zmanjšati tudi stroške javne administracije, treba je reformirati in sposodobiti upokojitvene sisteme, zato da bi dosegli finančno vzdržnost. Po drugi strani pa je treba sprejeti ukrepe, ki bi izboljšali davčne prihodke, še zlasti s promocijo poenostavitve predpisov za ustanavljanje podjetij, s tem, da se odpravljajo neopravičene omejitve za regulirane poklice in tako naprej. Vendar pa moramo delati hitro, kajti naši državljani eh, za našo neodločnost plačujejo visoko ceno. Najlepša hvala za vašo pozornost. Sedaj pa podpredsednik gospe komisije, eh, komisije gospod uh, eh, Oliren, beseda vaša. Thank you. Thank you, Hvala, gospa predsednica. Čestitljivi poslanci in poslanke. Naj sem še enkrat uh, zahvalim za to resno in sebinsko razpravo. Ta je skladna tudi z resnostjo teme, o kateri govorimo. Visok visoka raven javnega dolga bo ključno vprašanje tudi v nadaljnih letih tega desetletja. Kot sem že povedal v vodnih pripombah in izjavah in ko sem komentiral poročilo, so javne finance v Evropski uniji na boljši poti. Situacija se počasi izboljšuje in tudi zaupanje v ukrepe vlad se postopoma veča, kar zadeva ekonomske oziroma gospodarske politike. Seveda je situacija med državami bistveno različna in zato komisija tukaj uporablja diferenciran pristop k konsolidaciji in upošteva posamezne izzive v vsaki državi članici, ko odloča o tem, kakšni naj bi bili ukrepi za fiskalne prilagoditve. V nekaterih eh, govorih ste se sklicevali na multiplikatorje, fiskalne multiplikatorje več poslancev je omenjalo to vprašanje. Tudi sklicevali ste se na študije mednarodnega denarnega sklada, ki so bile nedavno objavljene 1. oktobra in potem revidirane še decembra. Avtor je Oliver Branštad, glavni um, svetovalec, ekonomski svetovalec in gospod Li. Naj povem nekaj besed o teh z, uh, študijah. Z mednarodnim denarnim skladom se strinjamo, da bodo fiskalni multiplikatorji verjetno višji kot takrat, kadar, so, kadar gospodinstva imajo več kreditov. Prav tako se strinjamo, in to je zelo pomembno, da so fiskalni multiplikatori med državami različni, da so različni tudi v različnih obdobjih in tudi v različnih gospodarskih kontekstih. In v tem pogledu bi se želel zlasti osredotočiti na tri vprašanja, kjer so analize in sklepi mednarodnega denarnega sklada in komisije precej skladni čeprav se je to morda nekoliko izgubilo v kontroverziji oziroma v spornih razpravah, ki so obkrožale nedavne dogodke. Prva stvar je, da multiplikatori govorijo o učinku rasti fiskalne konsolidacije in ne o fiskalnih spodbudah. Komisija in Mednarodni denarni sklad, čeprav v različni meri, menita, da je najpomembnejše podcenjevanje multiplikatorjev bilo leta 2010, ko so se države članice sklicevale na ukrepe fiskalne stimulacije. Obstaja več razlogov, zakaj so bili ti ukrepi razglašeni oziroma zakaj bodo tisti ukrepi, ki so bili razglašeni za začasne, imeli več vpliva na rast. ko bodo ti upr, ukrepi postali trajni, bo njihov učinek na rast verjetno nekoliko nižji. Pri multiplikatorjih gre tudi za posta, postopni učink fiskalne politike na rast. Večje konsolidacije so morda privedle do nepričakovane rasti, vendar pa to še ne pomeni, da bi z razveljavitvijo konsolidacije prišli do boljših rezultatov rasti. Tiste države, ki so izgubile dostop do trga, so take, kjer bi neizvedba konsolidacije pomenila tako visoko premijo, ki bi izničila druge fiskalne ukrepe. Ta ista avtorja uh, tudi svarita pred pozivi k obratnemu izvajanju te fiskalne konsolidacije. Dal vam bom dva primera. Samo predstavljate si Italijo jeseni 2011, torej septembra do decembra 2011. Takrat je bila njena fiskalna politika že postavljena pod vprašaj in če bi Italija takrat še bolj sprostila svoje fiskalne cilje, bi to privedlo do bistvene eh, rasti obrestnih mer, ki so takrat že bile visoke in to bi vsekakor privedlo do slepe ulice v Italiji. Torej je v resnici vse odvisno od konteksta in od časa. In ni mogoče tukaj predlagati in izvajati enega splošnega pravila za izvajanje fiskalne politike. Moja ključna pripomba je naslednja. Obstajajo empirične empirični dokazi na podlagi eh, znanstvenih eh, študij, da javni dolg lahko postane rekordno visok. V nekaterih državah evrskega območja so ravni dolga vsekakor previsoke. Alternativa, da bi ta dolg pustili na tej ravni, bi tudi zatrla rast. Vedeti moramo, da javni dolg v Evropski uniji raste z, oziroma zrasel 60 odstotkov BDP pred krizo, torej pred petimi leti je znašal 60 odstotkov na skoraj da 90 odstotkov letos in naslednje leto. In kot sem rekel, je vse splošno pripoznano, da kadar eh, javni dolg prera, eh, zrase prek 90 oziroma 100 odstotkov, potem to ima negativen učinek na gospodarsko dinamiko, kar pomeni nizko rast v obdobju več let. Zato je treba fiskalno konsolidacijo res skrbno kalibrirati. To je nekaj, kar v Evropi ostaja nujnost v tem kontekstu bom zaključil z naslednjimi besedami, kajti veliko razprave smo imeli o tem, ali bi morali imeti nominalne cilje ali pa se raje osredotočiti na strukturna prizadevanja. Na začetku svojih sklepnih pripomb sem dejal, da izvajamo diferenciran pristop za vsako državo članico, ko govorimo o fiskalni konsolidaciji. Vsaka konsolidacijska prizadevanja so določena v tako imenovanih strukturnih pogojih, kar pomeni, da se osredotoča na srednjeročne proračunske cilje za zniževanje dolga in da se zagotovi strukturna vzdržnost javnih financ na dolgi rok. To pomeni, da je treba odpraviti učinke poslovnega cikla in To pomeni tudi, da če bi se rast slabšala na nepričakovan način, lahko država prejme dodaten čas, da popravi čezmeren primankljaj pod pogojem, da je izvajala potreben oziroma ustrezen strukturni napor. To vrstne odločitve so bile lani sprejete za Španijo, Portugalsko in Grčijo. Kot sem že dejal, ne smemo pozabiti, da je naša raven javnega doga zelo visoka. Zato preprosto moramo delati dosledno proti konsolidaciji javnih financ. Tudi zato, da bi dobili vztrajno rast in ustvarili delovna mesta v Evropi. Hvala. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo poročevalec gospod Palone. Kot prvo bi se rad zahvalil vsem kolegom in kolegicam, ki so spregovorili v današnji razpravi. Zahvalil bi se tudi poročevalcem v senci in tistim, ki so prispevek podali danes. Gre za zelo zanimivo temo. In tu sem izbral pristop, kakršen ga sem izbral. Slišali smo zelo zanimive prispevke tudi o različnih predlogih sprememb, ki so bili predlagani in ki so preko kompromisov tudi bili vključeni v to poročilo, ampak komisar ima prav. Ne smemo popustiti, poz, pri, popustiti in ostati pozorni, saj krize še ni konec, ravno obratno, razprava je še odprta. Slišali smo tudi kritike. Kajti govorili smo o zdravilu proti bolezni in smo rekli, da je včasih lahko zdravilo še hujše kot bolezen sama, če se problemi obravnavajo preveč površno. Strinjam se s tem, kar je povedal gospod Ren, to je zapisano tudi v poročilu, namreč da je vprašanje konsolidacije proračuna še odprto. Po mojem mnenju gre za odprto razpravo. In eh, pravzaprav ni nikogar, ki bi imel v rokah neko čudežno eh, sredstvo. Različne struje so med um, strokovnjaki tako iz eh, gospodarstva in dru, druge. Govori se tu o pravi mešanici okrepov in seveda ni nekega recepta, ki bi uh, veljal za vse in tu se strinjam z komisarjem. Razlike med državami članicami so velike in treba je upoštevati nacionalne situacije, treba je upoštevati posebnosti v Grčiji, Italiji, Španiji, torej na portugalskem, torej v južnih državah. A tudi tu so situacije različne. Kaj želim povedati? Mislim, da moramo res imeti dobro razpravo, zato da bomo lahko potem našli neko pot ven. Uh, in moramo doseči konsolidacijo in rast, hkrati pa moramo razpravljati o konsolidaciji proračuna. Če pa ne bomo zagnali rasti, potem bomo vedno znova govorili samo o obdavčitvi, o vprašanju davkov in potem bomo zašli v začaran krok med, eh, v, med problemom eh, javnih izdatkov in pa recesije. In mislim, da moramo zelo temeljito razmisliti, da se moramo osvoboditi ideološke miselnosti, kot je tudi rekla koleg, nek, en kolegic, vedno moramo imeti uh, v mislih interes um, eh, voljivcev. Hvala lepa, razprava je zaključena. Glasovanje o tem poročilu bo jutri ob 12. V skladu z dnevnim redom pa sedaj sedi vprašanje za ustni odgovor o posodobitvi področja državnih pomoči. Tu bi najprej dala besedo avtorici oziroma avtorju, gospodu Sančesu Presedu. Gracias, Presidenta. Quisiera.